členom 42 eh, uredbe EG številka 45 skozi 2001 Evropska parlamenta in sveta in eh, v skladu z eh, željo odbora za državljanske svoboščine je imenovala oziroma tudi v skladu z Petrom Hastiksom, in gospoda Giovannija Butarelja so imenovali za namestnika Evropskega poblaščenca za varnost podatkov. Gre za skupno imenovanje parlamenta in sveta in skupaj z predsednikom sveta bom v sredo podpisal eh, ta odlog. Prav tako vam sporočam, da sem skupaj z predsednikom sveta 14. januarja v skladu z členom 68 sprejel šest eh, pravnih aktov, ki so bili sprejeti v postopku soodločanja. Eh, in naslove teh eh, pravnih aktov lahko najdete v zapisniku.